No, pa začnimo, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Na začetku tega zasedanja, ki se je sicer končalo 15. septembra, imam, bi želel vprašati, ali so kakšne pripombe na zapisnik prejšnjega zasedanja, torej zapisnik očitno jih in zapisnik je sprejet.